Preseda. So good morning, colleagues. If everybody... Dobro jutro, kolegi. Prosim, če vsi sedete, da lahko začnemo z glasovanjem. Veliko je točk na dnevnem redu danes. Eh, začeli bomo z gospodom Karimom in postopkovnim vprašanjem. Gospod predsednik, eh, v Figaru eh, danes poročajo o tem, da so novinari prejšnji teden ne le vstopili v Evropski parlament, temveč se celo zelo približali princu Charlesu. In eh, glede na zaskrbljenost, ki vlada v zvezi z varnostjo v tem parlamentu, ali nam lahko zagotovite, da to zelo resno eh, jemljete in da poteka eh, preverjanje s strani predsedstva in da to ne bo kar tako, temveč dejansko se bo nanašalo na pravo temeljito, temeljito reformo varnostnega sistema. Hvala lepa, gospod Karim. Naj vam zagotovim, da eh, se dejansko to zadevo jemlje zelo resno. O tem so govorili na konferenci predsednikov in eh, lahko vam zagotovim, da se parlament zelo resno ukvarja s tem problemom. Gre za resno zadevo. Sedaj lahko začnemo z glasovanjem v luči eh, zadnjih eh, dogodkov bodo besedila, ki se nanašajo na medijski zakon na Mačarskem, ki so bila predvidena za glasovanje danes, odložena. Zato predlagam, da, da je glasovanje odloženo skladno s členom 177.4. Eh, odločitev o nadaljem eh, delovanju v zvezi eh, s to zadevo in novimi roki pa bo obravnavamo na sestanku na konferenci predsednika predsednikov v četrtek 3. marca 2011. Kdo želi spregovoriti v prid temu predlogu? Nihče, ni nikogar v podporo temu predlogu. Kdo je proti? Kdo želi besedo? Hvala lepa. Gospod predsednik, menim, da po nedavnih dogodkov, eh, ki jih je obravnaval eh, komisar in ne le parlament, moramo odložiti glasovanje o resoluciji. Resolucijo je potrebno prilagoditi eh, v luči novih dogodkov. Hvala lepa. To je bilo pri tem predlogu. Kdo želi spregovoriti proti predlogu? Če ni nikogar, bomo glasovali. Kdo je za odlog, za odložitev, proti, vzdržani? Predlog bo dejansko, oziroma zadeva bo odložena. Sedaj prehajamo na poročilo gospoda Zalbe Bidelgajna o dvostranski zaščitni klauzuli sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo. Bomo glasovali o besedilu v celoti, v celoti eh, 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, sedaj glasujemo o spremenjenem predlogu za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj eh, pa predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani sprejeto, 57 za, proti, vzdržani sprejeto. Eh, sedaj pa v zakonodajni resoluciji v celoti gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste imeli vsi čas za glasovanje? Konec glasovanja. sprejeto. Čestitam poročevalcu. Naslednja točka, glasujemo o poročilu gospoda Kalfina o jamstvu EU, Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU. besedilo v celoti, vendar imamo najprej eh, ustno, ustni predlog spremembe. Gospod Kalfin. Eh, gospod eh, predsednik, dragi kolegi, v luči nedavnih dogodkov v državah v Severni Afriki in demokratičnih spremembah in posledicah teh dogodkov, tudi glede migracijskih tokov, predlagam ustni predlog spremembe z v tem poročilu in sicer je to eh, naslednji eh, predlog eh, in sicer se to nanaša na točko B. Tu bi morali, tu imamo številko 13, milijonov, 13 milijard 664 milijonov in glede sredozemskih držav 9 milijard 700 milijonov. Potem člen 2 odstavek 1, številka je 29 27 milijard 567 milijonov in za splošni mandat 27 milijard 567 milijonov. Hvala lepa, gospod Kalfin. Eh, kdo nasprotuje temu predlogu? Ne vidim nikogar. Eh, torej, glasujemo o predlogu spremembe s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. E, sedaj številka pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj predlog spremembe šest. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Gremo na predlog spremembe sedem za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj predlog spremembe dve, poemensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Tri. Spet s poimenskim glasovanjem glasujemo. Če imate težave z pripravico, bomo poslali tehnika. Hvala. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem predlogu. Kdo je za? Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Zakonodajna resolucija v celoti, gre za poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam poročevalcu. Naslednja točka je priporočilo gospoda Strdja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo in uh, vidim, naš poročevalec se je priglasil k besedi. Uh, eh, German and everybody wants to... Eh, gospod eh, predsednik, zahvaljujem se odboru in poročevalcem. V senci gre za zelo pomemben eh, sporazum, ki je prelomnica. To je tudi zelo velika priložnost, da to podpremo in da lahko posredujemo čudovite ideje za bodočnost. Hvala lepa, gospod predsednik. In sedaj bomo glasovali v tem fantastičnem predlogu. Poemensko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Strdiju. Sedaj pa glasovanje o več predlogih resolucij o razmerah v Egiptu. Začenjamo s odstavkom 9, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, za, proti, vzdržani, sprejeto. Deseti odstavek, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del gre za poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajsti odstavek, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. odstavek, spet prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o resoluciji o celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. sedaj pa glasovanje o, o treh predlogih resolucij o izvajanju strategije EU za podonavje. Predlog spremembe e, ena je bil umaknjen. Glasujemo o resoluciji o celoti, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z jasno večino sedaj šest predlogov resoluc o pravni državi v Rusiji. Resolucijo v celoti dajem na glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. na to glasovanje o predlogu resolucije eh, in sicer eh, za energetsko strategijo Svetovne banke. Začne, začenjamo z drugim odstavkom, ločeno glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili, bomo elektronsko preverili, glasujemo. glasujemo. O drugem delu, konec glasovanja, sprejeto. Sedaj pa peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, moramo še enkrat preveriti, moramo preveriti elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo na eh, amandma 2 za, proti, vzdržani, bomo še enkrat preverili, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na odstavek sedem po delih prvi del za, proti, vzdržani, bomo še enkrat preverili, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, vzdržani, tudi sprejeto. Odstavek 10, spet ločeno glasovanje, prvi del za, proti, vzdržani, bomo spet elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto, gremo na drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo na predlog eh, spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 12, spet v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Četrti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Je sprejeto. Sedaj. Gremo na uvodno izjavo A v, v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava C. Prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o resoluciji o celoti. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Čestitam. Naslednja točka glasovanje o šestih eh, predlogih resolucij o eh, strategiji Evrope 2020. Eh, začeli bomo z odstavkom tri, ločeno glasovanje oziroma po dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospod Bulman ima ustni predlog spremembe. Izvolite. Hvala, gospod predsedojoči. V imenu svoje politične skupine bi predlagal ustni predlog spremembe kjer gre za enakost spolov v, in politiko enakosti spolov v strategiji Evropa 2020. Novi 10a odstavek Ustrija ustraja na tem, da je enakost spolov glavni cilj strategije Evropa 2020 in zato poziva uh, po, k polni udeležbi žensk na trgu dela in uh, njihovo vključevanje v. Uh, usposabljanje in eh, izobraževanje, da bi na ta način odpravili vrzel v plačah med moškimi in eh, ženskami. No, so... Hvala, kdo proti? Ne? Dobro, potem bomo glasovali o tem ustnem pravosrednjem beza, proti, zdržani, sprejeto. Člen dva, odstavek 12, podelih prvi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Še ne? Dobro. Ste si glasovali? Ja, konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 13. Po delih, poimensko glasujemo v obeh delih. Prvi del glasujemo. Ste si glasovali? Konc glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 20. Prvi del. Poimensko glasujemo. V prvem delu glasujemo. Konc glasovanja. sprejeto. Drugi del, poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi sprejeto. Odstavek 21. Prvi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, poimensko glasujemo. Glasujemo. glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 23 po delih. Prvi del poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Ni še konec glasovanja. Glasujemo. Malce sem se zmedel, pravi predsedujoči. Torej, glasujemo. Konc glasovanja, sedaj pa res. Sprejeto. Sedaj imamo predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 26, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. In sedaj glasujemo o celotni resoluciji, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Čestitke. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o predlogu resolucije odbora za zaposlovanje in socialne zadeve o uporabi smernice politike zaposlovanja v državah članicah. Začeli bomo z odstavkom 4, poimensko glasujemo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Odstavek 7. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Osmi odstavek. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto odstavek 19, delamo, eh, glasujemo o dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Postopkovno vprašanje. Opravičujem se. Moja glasovalna naprava žal ne dela. Ne želim zavlačevati z glasovanjem, ampak to ugotavljam. Takoj bomo poslali tehnika k vam. Sedaj glasujemo o resoluciji kot celoti za, proti, zdržani, sprejeto. Na dnevnem redu je sedaj glasovanje o poročilu gospe Beres o smernicah za politike za poslovanje držav članic. Glasujemo o zakonodajni resoluciji, poimensko glasujemo. glasujemo ste vsi imeli dva časa, da ste glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o šestih predlogih resolucij o raztočih cenah hrane. Začnemo s predlogom spremembe 5. Poimensko glasujemo. Torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Ponovno zavrnjen. Predlog spremembe osem, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Tretjič že zavrnjen predlog spremembe, sedaj pa odstavek pet, glasujemo po delih, dva dela. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj imamo predlog spremembe. Bi želeli preveriti? Dobro, bomo elektronsko sedaj glasovali. Glasujemo. Glasujemo o drugem delu odstavka 5. Konec glasovanja. Zavrnjen, prav ste imeli, ko ste zahtevali preverjanje. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 9, poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Torej, odstavek šest po dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek številka deset, glasujemo po delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Mislim, da je drugi del bil sprejet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Drugič prosim, da ustrezno dvigujete roke. Odstavek 13. Po dveh delih. Prvi del da za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe enajst, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Po odstavku dvajset imamo predlog spremembe deset, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno za pet glasov. Odstavek 21, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Odstavek 23 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto tretji del, kdo je za, proti, vzdržani bomo preverili elektronsko, glasujemo o tretjem delu 23. odstavka. Konc glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 27, ponovno uh, glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del, kdo je, glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj imamo predlog spremembe 7, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto za tri, za tremi glasovi večine. V tem primeru moramo glasovati o predlogu spremembe 2, kdo je za, proti, stržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, ni jasno. Videti je, da ste preveč utrujeni, da bi dvigovali roke. Glasujemo elektronsko. Konc glasovanja. Sprejet je ta predlog spremembe. Predlog spremembe štiri, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. Uvodna izjava D po delih, prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Drugi del bil za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o celotni rezoluciji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kolegice in kolegi, to je vse, kar zadeva glasovanje. Hvala za vaše sodelovanje v glasovanju. 28 minut in 30 sekund je trajalo samo glasovanje.

Now we will have the explanation of the vote. Dobro, sedaj prihajamo na razlago oziroma pojasnilo glasovanj. Prvo je poročilo dvostranska zaščita, klaus, zaščitna klauzula sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo, gospod eh, Mikulašik.